Good morning, colleagues. I'll uh, begin with the announcements. As Dobro jutro, kolegi in kolegice. Začel bom s poročili. Čakamo še kolege in kolegice. Hvala pa tistim, ki ste prišli pravočasno. Če nima nihče nič proti, potem je naš dnevni red sprejet. Jezikovni profil, tolmačenje v dačino, latviščino in hrvaščino je danes nažalost eh, odsotno. 2. decembra bomo imeli sestanek od 11. do pol enih v sobi Jan 6Q2. To bo skupni sestanek odborov FEM in LIBE. Pogovarjali se bomo s koordinatorko za boj proti trgovini z ljudmi Mirjo Vasiljadu. Govorili bomo o umestnem poročilu komisije na temo strategije za boj proti trgovini z ljudmi. To je strategija 2012 do 2016. No, to se zgodi, ko ne pogledam po dvorani. 30 sekund sem namreč gledal v papir. There is no German translation. Nemščine ni. Ali naj ponovim vse skupaj? No, glede na to, da je angliščina naših nemških kolegov in kolegic tako dobra, verjetno ni treba. Okay, it's okay. All right. Uh, novim članom in članicam naj zgolj omenim, da imamo takšno uh, koordinatorko za boj proti trgovini z ljudmi. Tretja točka, sprejetje zapisnika. Če pripomp ni, potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa vsebinske točke. Najprej Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja Europol in razveljavitev sklepov 2009-371 PNZ in 2005-681 PNZ. Naš poročevalec je gospod Diaz Temera, gospod Weinhauser, gospod Krhov, gospod Peterson, gospod Ernst, gospod Terry Kravras, in gospa Herara so poročevalci v sencih. Je z nami gospodija Zdemera? Ne. Ker gospoda poročevalca ni, bom sam podal uvod. Če imate kakšen komentar, pa seveda lahko to poveste. V skladu s pravilom 73 odstavkom 4 glede preglednosti mora pogajalska ekipa po vsakem trialogu poročati odboru. Trialog se je odvijal 18. novembra, gospod Diaz de Mera se nam žal ni mogel pridružiti, zato me je prosil, da poročam v njegovem imenu. Na zadnjem trialogu smo se pogovarjali zadnj, o naslednjih temah. Sodelovanje med državami članicami Europolom na temo upravne strukture. Pogovarjali smo se o členih 5 do 8 in sicer o dodatnih določbah za sodelovanje Europola v skupnih preiskovalnih ekipah. Govorili smo o vlogi Europola in Eurojusta pri vzpostavljanju nacionalnih kazenskih preiskav in o možnosti za Europol za neposredne stike z nacionalnimi zadevnimi organi. Pogovarjali smo se tudi eh, o členih 12-22, o tem, da je potrebna dodana vrednost izvršnega odbora, govorili smo o tem, da bi Evropski parlament imel opazovalca v upravnem odboru, o tem, kako je sestavljen in kdo predseduje upravnemu odboru in kakšen je postopek za določitev izvršnega direktorja. Upravljanje je seveda zelo pomembno vprašanje, parlamentarni nadzor pa bistvenega pomena. Naslednji trialog se bo odvijal 8. decembra. Govorili bomo o dodatnih določbah za upravljanje, in pa o tistih določbah, ki pokrivajo parlamentarni nadzor. Poročevalci v senci, kakšen komentar je vse v redu? Prav. Poročevalcev v senci ni ravno veliko. Prav. Naslednja točka. Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Eurojust kar hitro bomo šli skozi to, skozi celotni dnevni red. Poročevalec je Aksel Foss, uvoda ne bom podal. Če pa želiš besedo, izvoli, ti jo takoj predam. Dobro jutro. Hvala lepa. 17. julija lani je Evropska komisija podala predlog za uredbo, kar se tiče Eurojusta in v istem okviru potem tudi s tem povezane ukrepe, da bi ustvarili Evropsko tožilstvo. Vse je tukaj povezano, zakaj bi naj reformirali Eurojust po eni strani, zato ker gre tudi za sodelovanje z evropskim toživcem in je organizirani čezmejni kriminal v zadnjih desetih letih eksplodiral, kot komisija pravi tudi v svojem predlogu. Terorizem, tihotapljanje z drogami, troška pornografija, tukaj gre za kazenska dejanja, ki imajo čezmejen značaj in to počnejo skupine, ki so zelo prožne in delujejo čezmejno na teritorijih različnih držav, članic. In zato potrebujemo evropski odgovor za to, kar se dogaja. Člen 85 PDEU določa, da se struktura, delovanje, področje ukrepanja in naloge Eurojusta določijo z uredbami sprejetimi porednem zakonodajnem postopku. Kar se tožilstva tiče, je to tukaj nekoliko drugače, na to se bom vrnil. Medtem sem dobil tudi delovni dokument, ki je bil predstavljen aprila letos in tam so nekatera vprašanja, kar se tiče navskrižja pristojnosti tudi omenili, še prav posebno, kar se tiče pristojnosti EPA in Eurojusta, torej EPO je Evropsko tožilstvo. Zato bi pri tem komisijo pozval, da pristojnosti in razmejitve, ki obstajajo med tožilstvom in Eurojustom, še enkrat natančno opredeli. vzpostavitev Evropskega toživstva se odraža tudi zelo močno v dokumentu Eurojusta. Kaj se bo zgodilo, če bomo imeli okrepljeno sodelovanje, samo okrepljeno sodelovanje, tudi s to točko se moramo spopasti. Prejšnji teden smo imeli sestanek s poročevalci v Senci, kjer smo se dogovorili, da bomo, kar se točke Eurojusta tiče, zelo previdni kaj ti izhajamo iz tega, da Eurojust ni sam po sebi potreben reform v tej veliki strukturi. Eurojust dobro deluje, to je delujoča enota, gotovo bi lahko kaj še izboljšali, vendar pa veliko vprašanje v povezavi s tem je dejansko sodelovanje z evropskim toživcem in dokler ni to področje urejeno, nima prav veliko smisla delati velikih korakov, kajti sicer se ne bomo mogli odzvati, ko bomo govorili o sodelovanju med toživcem in Eurojustom. Zato smo želeli biti nekoliko zadržani, dokler ne bomo bolje vedeli, kakšen je položaj glede Evropskega toživca. Od komisije pa bi radi izvedeli, kaj namerava storiti glede vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva in potem tudi vprašanje, ki smo ga zastavili v delovnem dokumentu, tukaj bi radi dobili odgovore na to. Svetu, svet pa bi rad pozval, da naj pove, kakšno je trenutno stanje glede Eurojusta, pa tudi kar se tiče Evropskega javnega tožilstva. Na ravni Libe smo se dogovorili, da bomo januarja, mislim, da izvedli predstavitev na to temo, k temu celotnemu kompleksu tem. In zato mislim, da ne smemo nadrevati prehitro, kajti vedeti moramo, kako se bo oblikovalo sodelovanje. In če bomo sedaj že vnaprej predvidevali, kako bi naj bilo, pa se bo potem to razvijalo drugače, potem mislim, da bo to slabo in ne bo pozitivno. Zato moramo počakati. Toliko torej na hitro kot uvod. Najlepša hvala, Aksel. V prejšnjem sklicu si začel delati na tem doseju, to sem želel povedati že uvodoma. Preden damo besedo poročevalcem v senci, lahko prisluhnemo najprej komisiji, nato pa še setu, nato pa poročevalci v senci, če se strinjate. Na kratko komisija in nato še svet o trenutnem stanju. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, dobro jutro, gospe in gospodje. Kratek uvod. Torej, poročevalec se je že dotaknil bistva priloga komisije. Želimo izboljšali, izboljšati delovanje Eurojusta in pa izboljšati tudi sodelovanje med Europolom in Eurojustom. In to je tisto bistveno. O tem je bilo govora tudi na sestankih sveta. V določenih točkah moramo razjasniti zadeve in to je zunaj delnega splošnega pristopa, ki ga želi doseči italijansko predsedstvo. Z našega vidika smo dobro napredovali, dobro zadelujemo z italijanskim predsedstvom. Vseeno pa se nam zdi, da imamo v osnutku splošnega pristopa nekatere vprašljive elemente, naprimer nimamo predstavnika komisije v kolegiju, kar ni v skladu s skupnim pristopom za agencije, ki so ga dorekle vse tri institucije leta 2012. Na to še izbirni postopek za više uradnike, pristojnosti in pristojnost, eh, pristojnosti in njihova porazdelitev med Euroistom in Europolom. Kaj se zgodi ko je nekdo izvoljen na mesto predsednika oziroma podpredsednika v kolegi. Po našem mnenju trenutna ureditev ni pravilna. Želimo izboljšati učinkovitost Eurojusta, tako da se zavežemo k podajanju informacij. K temu se bomo še vrnili, zaenkrat je to z naše strani vse. Hvala. Hvala, predsedstvo. Grazie, signor Presidente. Eh, Najlepša hvala gospod predsednik, dobro jutro vsem skupaj, dobro jutro poročevalcu. Rad bi se zahvalil komisiji za predstavitev trudnega stanja pogajen. Italijansko predsedstvo bo ta predlog delnega skupnega splošnega pristopa dalo na mizo na seji sveta za pravosodje in notranje zadeve. Zaenkrat je besedilo skoraj da že končano. Imamo pa nekatere dele o strukturi zaščite, ki jih ne bomo vključili v besedilo, ki ga bomo obravnavali decembra to so deli, ki govorijo o sodelovanju z Evropskim javnim tožil, tožilcem. Gre za tehnično vprašanje. Pogajanja o tem namreč še potekajo, tako da moramo razrešiti nekatera odprta vprašanja, preden lahko vzpostavimo uradno strukturo sodelovanja med Euroistom in eh, uradom Evropskega javnega toživca. Eurojust je popolnoma operativen, to je zgodba o uspehu. Po našem mnenju bomo s tem predlogom, predlogom njihove dejavnosti še okrepili. Predlagamo nekatere spremembe v zvezi z upravno strukturo Eurojusta in z njihovimi operativnimi zmožnostmi. Glede upravljanja. Ohranili bomo dvojno strukturo z upravnega vidika. Imamo predlog vzpostavitve izvršnega odbora, ki bo kolegiju omogočil, da se osredotoči na operativne elemente. Glavna prošnja je šla prav v tej smeri na začetku tega reformnega postopka. Na tako, tako bomo izboljšali boj proti čezmejnemu kriminalu. Izvršni odbor bo vseboval tudi predstavnika komisije, kar pomeni, da komisija sodeluje pri pripravljalnem delu, pri spremanju ločitev v izvršnem odboru in kolegiju glede upravljanja Eurojusta. Besedilo bomo predstavili na seji ministerskega sveta decembra. Čim prej bi radi začeli z javnimi predstavitvami v Evropskem parlamentu. Mislim, da bomo kmalo imeli na mizi tudi tiste makajoče dele uredbe in mislim, da imamo veliko dodatne vrednosti, dodane vrednosti eh, s tem predlogom. Hvala. Axel, I know you want to come. Aksel, vem, da se želiš, želiš ponovno oglasiti, lahko skleneš to razpravo, na to pa še dva poročevalca v senci. Za enkrat pa bomo uh, imeli minuto odmora, zato ker dve kabini ne delujejo. I'm not picking on you, Axel, <laughs> um, and, bre and breaking into this important debate, but... Se upravičujem, Axel, da prekinjam to pomembno razpravo, ampak potrebujemo tehnični premor, tako da lahko vključimo preostali dve kabini, ki trenutno ne delujeta. Enominutni odmor torej, na to pa se bomo uh, vrnili v to razpravo in medijas res. Prosim vas, da ostanete v dvorani. Komaj da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 Colleagues will be restarting in 30 seconds. Barely. Začeli bomo čez 30 sekund, kolegi. Tako da prosim vas, da zasedete svoje mesta. Ne vem, če je to dovolj časa, da si privoščite kavo. Okay, colleagues, the, um, the issues have been fixed. So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 Axel, when you're ready. Axel, ko boš pripravljen, lahko začneš. Okay. Um, first to the two shadows, first Sylvie Vaughan. Najprej poročevalca v senci za socialiste in demokrate Sylvie Vaughan. Hvala lepa, predsedojoči, dragi Klot spremljala sem intenzivno to, kar so povedali predhodniki. Poročevalcu bi rada povedala, da se strinjam s tem. In o tem smo govorili tudi v krogu s poročevalci v senci, da moramo nadaljevati previdno in si resnično zelo natančno ogledati dosjeje. Moram pa reči, da sem začudena, da še vedno govorimo o reformi Eurojusta, o spremembi Eurojusta v agencijo, čeprav zaenkrat sploh še nimamo nobene ocene strani komisije, kaj bi to pomenilo. 16. decembra 2008 sklep Eurojusta je to predvideval, rezultatov pa sploh še nimamo. Istočasno pa že kar govorimo o reformi Eurojusta. To, moram reči, je nekoliko nerazumljivo za me, kaj ti torej nismo še ocenili celotnega postopka. Mislim, da pa to moramo storiti. Druga točka, o kateri bi rada govorila, v predlogu komisije je katalog lastnih pristojnosti Eurojusta. To je predlagano v prilogi, v prvi prilogi tretji člen in tam imamo cel nabor teh pristojnosti, tak katalog. V prejšnji uredbi pa je ta seznam bil identičen s tistim Europola. Tukaj pa sedaj prihaja do razlik. Zanima me, zakaj je prišlo do teh različnih pristojnosti. Po moje bi moralo biti vse usklajeno z Europolom. Potem kar se tiče naskežat pristojnosti, Eurojust in Evropsko javno tržilstvo. Poročvali ste o tem že govoril, to si moramo zelo natančno ogledati, kako bosta sodelovala. In potem še zadnja točka. Predvsej presenečena sem, ko slišim, da svet pravi, da bo do konca leta pripravljeno besedilo in da se bodo o tem pogovarjali v svetu mi pa bi januarja imeli že predstavitev. Resnično upam, da bomo v okviru soodločanja resnično lahko skupaj delali na tem, da bomo reformo Eurojusta izvedli tako, kot je to potrebno, ne pa, da bomo šli popolnoma v nasprotno smer. Morda bi bilo dobro, če bi predsedstvo sveta povedalo še več o trenutnih razpravah v svetu. Dobro je bilo, če bi dobili več informacij. Thank you. Um, Hvala. Natali Grisbek bo zamenjal Louis Michel. Hvala, gospod predsednik. Gospe Grisbek danes žal ni z nami, tako da me je prosila, da jo zamenjam. Predstavil bom torej njene komentarje. kot poročevalka v senci skupine Alde. Podpiram pristop poročevalca Aksla Vosa, pristop, ki smo ga dorekli prejšnji teden na seji koordinatorju. Najprej se moramo dogovoriti o javnem tožilcu, na to pa lahko nadaljujemo. Komisija je prav tako predstavila povezave med tema dosejema, zaenkrat še ne vemo, kakšna bo oblika urada javnega tožilca. Razprave se morajo na tej fronti končati, na to pa bomo lahko reformirali Eurojust. Če prekinemo naše delo, pa bi vseeno rad, rad podal nekaj komentarjev glede delovanja Eurojusta. Kako povezati Eurojust in javnega tožilca? bosta imela isti sedež, kakšna struktura bo to, bo to enaka ali dvojna struktura. Gre za osnovna vprašanja, ki pa se jih moramo lotiti čim prej, tako da bo novi sistem deloval učinkovito. Eurojust je agencija, ki razmeroma dobro deluje, vsaj tako nam pravijo v Franciji, ugotavljamo, da smo leta 2013 uvedli to zakonodajo, nacionalno zakonodajo, od 36 uh, eh, primerov je zgolj en tak, da je prišlo do dejanskega prenosa podatkov, ki uh, bi naj bili podani Eurojustu. Gre za prostovoljno sodelovanje, ampak vseeno je treba izboljšati uh, učinkovitost, če želimo izboljšati delovanje Eurojusta, sodelovanje med Eurojustom in javnim tožilcem in izboljšati delovanje bolj splošno na tem področju. Potrebujemo ustrezne varovalke za žrtve in uh, priče. To so komentarji Natalie Grisbeck. Okay, thank you, Louis. Uh... Hvala, Louis. Aksel? Timothy, si želel besedo? No, nekako si dvignil roko, da ne boš dvignil roke. No, Aksel, če imaš kakšno vprašanje za svet, potem lahko to vprašanje podaš. Eh, izvoli, sedaj lahko podaš sklepne misli na to pa bomo nadaljevali ähm, Hvala lepa. Najprej, kar se tiče dvojnih struktur, o katerih je bilo govora, tudi tukaj moramo v prihodnje zelo previdno spremljati vse skupaj. Če bomo imeli agencijo, potem bi lahko prevzeli tipično strukturo agencije, koliko je to smiselno pri Eurojustu oziroma koliko bi bilo smiselno delovati na prostovoljni podlagi, to moramo še bolj podrobno raziskati in se o tem pogovoriti. Kar se tiče ocene, pa moram pritrditi kolegici Kaufmann. To bi že zdavnaj morali imeti. Zdi se, to tako sem slišal, da je ta ocena že končana. Poročilo ni prineslo veliko velikih dognanj, vendar pa mm, nimam ga še. Slišal sem samo, da je že pripravljeno. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom za to, da se želimo usmerjati v prakso. Želimo videti natančno, kako bo sodelovanje med Evropskim javnim tožilstvom in Eurojustom dejansko potekalo. V tem trenutku imamo nekoliko občutek, da lahko vse skupaj popravimo šele na koncu ali jo vedemo šele na koncu, glede na to, koliko časa bo to trajalo, seveda tudi v svetu. Potem se bomo ukvarjali s tem, to bi lahko še trajalo, preden bomo prišli, če bomo sploh prišli do trialogov. Mislim, da je jasno, da ste skupaj s poročevalci v senci pokazali na, pokazali na gra, glavne težave, sedaj pa moramo videti, kako dolgo do, bodo trajali trialogi. Ne vem, če naj besedo predamo komisiji in svetu. Mislim, da vemo, katera vprašanja so še eh, odprta. Slediti moramo razvoju dogodkov in mislim, da je to vse. Če nimamo nobene druge prošnje oziroma vprašanja za komisijo in svet, svet potem lahko nadaljujemo. Uh, Gospe Makovej, ni tukaj za naslednjo točko, zato je sekretarjat poskušal pridobiti malce več časa pri tej točki. No, no mislim, da ne moremo uporabiti komisije in uh, sveta za to, da bi zapravljali čas. Gospe Makovej še ni v dvorani, a vemo, kdaj bo prišla. No, poskušali bomo stopiti v stik z njenim osebjem, se upravičujem, kolegi in kolegice. To je dobro predsedovanje sestanku. Hitro gremo skozi dnevni red, ampak plačati je treba določeno ceno. Nekateri kolegi se nam pač še niso pridružili, to pomeni, da nas sedaj čaka krajši odmor. Takoj, ko bom dobil informacije o tem, kdaj se nam bo gospa Makovej pridružila, vam bom te informacije tudi sporočil. I'm keeping you informed. Her assistant is, is in touch with her now. I will keep smo v stiku z njenimi asistenti. To je cena učinkovitosti. Vem.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 colleagues, uh, Mrs. Kolegice in kolegi, gospa Makovej je pravkar stopila v dvorano. Okay, colleagues, uh, let's... Tako, nadaljujemo. Se pričujem za zamudo. Mm, gospa Makovej je sedaj z nami, tako da bomo začeli s točko Evropsko javno toživstvo. Kot veste, je julija lani komisija predstavila predlog za spostavitev EPPO na podlagi 86. člena pogodb počenjeno 86, ko se enkrat strinjajo države članice v svetu glede predloga, bo poslan parlamentu za soglasje, ker to ni postopek soodločanja, gre za postopek soglasja, to moram spostaviti za nove kolege. V zadnjem mandatu je Evropski parlament sprejel resolucijo. Spomnili se boste, da je bil gospod Jakolino poročevalec v zadnjem mandatu na podlagi člena 81 poslovnika. In povedali smo, kako bi na EPPO, EPPO bil oblikovan svetu in kako bi naj se skupaj delovalo, da bi bil soglasje parlamenta, ko bo to potrebno. Svet je bil prošen, da bi parlament obveščal v čas o zadevah in o pogajanjih. Danes smo povabili komisijo in tudi svet, da nam povesta več o stanju glede Evropskega javnega tožilstva. Tudi gospa Monika Jamakove je tukaj in vsi poslanci Libe že čakajo na informacije. Sedaj bom najprej dal besedo komisiji, potem italijanskemu predsedstvu in potem še poročevalki in poročevalcem v senci. Najprej predstavnik komisije, gospod Hajbet, mislim, da je z nami, tako da bo besedo dobila kar komisija za kratko predstavitev in najnovejše informacije. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Naj začnem s tem, da seveda komisija podpira italijanska prizadevanja, da bi dosegli napredek v pogajanjih in da konstruktivno sodelujemo v razpravi. Dejstvo je, da je raven zaščite in izvajanja v Evropske uniji neenaka, kar se tiče boja proti prevaram proti evropskemu proračunu. Očinkovita zaščita tega proračuna je naš skupni cilj in Evropsko javno toživstvo je znaten korak naprej za oblikovanje prihodnje politike kazenskega prava v Evropske uniji. Evropska komisija želi neodvisni urad javnega toživstva do leta 2016 in to je bilo potrjeno v dopisu Junkerja komisarki Juravi. Naš Predlog je, da bi imeli učinkovito toživstvo, ki bo pomenilo resnično dodano vrednost. Imamo pa nekatere meje, pri katerih ne smemo iti. Mora biti neodvisen. Ne sme biti pod plivom nacionalnih mm, sfer, mora biti odgovoren za svoje delo. In prav tako tožilec, namestniki bodo skušali zagotoviti neodvisnost in bodo pokazali razsežnost EPPO. Zato moramo imeti dovolj varovalk za neodvisnost. Imenovanje mora biti strani strani evropskih institucij, tako sveta kot Evropska parlamenta. To daje možnost obema institucijama, da izberejo različne, med različnimi kandidati. Strokovne izkušnje in znanje kandidatov mora vrednotiti neodvisna žirija. Tožilci bodo delovali imenu EPPO, kljub geografskim različnim sedežem, bodo skušali biti vključeni kar se da v urad javnega tožilstva. Zato je ključnega pomena, da bomo imeli preverbo tudi strani držav članic, pa tudi strani središča, verjetno Brusla. Prav tako pa moramo dovoliti tako delegiranim tožilcem, pa tudi osrednjim pisarnam, da resnično lahko prispevajo k pristni evropski politiki javnega tožilstva za spodbojanje interesov Evropske unije. Trenutno imamo še nekaj pomislekov, kar se tiče pravnega ravnovesja, sredi preloga Italije. Meti moramo pa tudi prave nadzorne funkcije, kar se tiče izvajanja dela tožilstva. Prav tako je ključnega pomena, da imamo očukovit način zaščite finančnih interesov unije, ne da bi ogrožali postopkovnih varovalk za osumljence. Komisija si želi odločnega sistema za zaščite pravic osumljencev, kar se tiče nacionalnega prava, pa tudi prava skupnosti. Prav tako imamo sedaj nove pravice za osumljence, torej v skladu z nacionalnim pravom, da lahko torej tudi zbiramo in predstavljamo dokaze. Tako da bodo osumljenci imeli zelo visoko raven zaščite glede na prekrške, ki se jim očitajo. Prav tako želi komisija pregled v državah članicah in dejavnosti javnega toživstva. Naj zaključim. Komisija se veseli sodelovanja z novo poročevalko, s pomakovej glede tega pomembnega vprašanja imamo iste cilje in interesov evropskih državov je, da bi vzpostavili učinkovit delovni sistem, ki bo prispeval k učinkoviti porabi evropskega denarja. Hvala lepa, da ste bili kratki. Tako sedaj pa predsedstvo Salazar. Hvala lepa, predsednik. Dobar dan vsem. Dobar dan tudi poročavki gospe Makovej. Najprej naj povem, da je predsedstvo sveta sprejelo povabilo gospoda Jakolina v prejšnjem mandatu, da bomo torej vedno obveščali parlament o naših dejavnostih. Dali ste, ne gre za soodločenje, gre za postopek soglasja, vendar pa, kot smo dejali, se je Italija odločila, da bo kar se da pogosto obveščala parlamento v trenutnem stanju. Kar se tiče Evropskega javnega toživstva, smo to že obdelovali na različnih mestih in to je tudi na dnevnem redu decembra v svetu. V Milano je pravosodni minister Orlando se spopadal s postopkom Evropskega javnega toživstva in tudi s pravosodnim nadzorom Evropskega javnega toživstva. Na Luksemburškem sestanku oktobra pa smo na ministerskem zasedanju govorili predvsem o enotnem evropskem prostoru. O prostoru, v katerem bo evropski javni tožilec edini, ki bo lahko posredoval. Pod italijanskim predsedstvom se je delovna skupina sestala enajstkrat. Tema Evropskega javnega toživca je bila tudi na štirih sestankih posameznih skupin TTA PS. Gre torej za pogajalska, šlo je za pogajalska izhodišča predvsem za težave povezane s strukturo. Rad pa bi v zvezi s tem povdaril, da je prejšnje predsedstvo že pripravilo dobro strukturirano besedilo, kar se tiče vzpostavitve in strukture Evropskega javnega toživca. Ta predlog smo prevzeli in to je bil torej začetek našega šestmesečnega predsedovanja. Italijansko predsedstvo pa se je odločilo, da se bomo ukvarjali z nadaljnimi pomembnimi točkami, ki so še odprte. Predvsem moramo vključiti tudi tiste točke, ki so bile izpogajene kje drugje. Predvsem smo govorili o ukrepih pomembni za preiskave, ki bodo imeli v Evropskem toživstvu, kar se tiče čezmejnega delovanja, kajti gre seveda za zelo kompleksno ravnovesje med posameznimi državnimi toživci, kako bi naj potekala podrobno komunikacija, specifična komunikacija med njimi. Potem pa gre tudi seveda za nadzor nacionalnih pravosodnih organov, ko gre za to, da se podatki posredujejo od ene države na drugo. In potem smo govorili tudi o tem, kako bi naj EPPO v konkretnih primerjih ravnal. Torej, čisto praktičen vidik. V predlogu komisije smo videli, da si želimo več pravosodnega nadzora pri čezmejnih primerih. Poskušali smo torej govoriti tudi o dokazih in o postopkovnih jamstvih za odeležence. Na podlagi neformalnega ministerskega sveta v Milano smo skupaj s komisijo želeli doseči kar se da visoko raven usklajevanja določb za različne udeležence pri EPPO, še prav posebno, kar se tiče držav, ki bodo sodelovale v določenem postopku. Potem pa smo govorili tudi o posamičnih ukrepih Evropskega javnega toživstva. Ukrepi, ki izhajajo z nacionalnih pravosodnih organov, In če se potem to da tudi v presojo Evropskemu sodišču, ni še vse razjasneno, vendar pa to bomo še storili, kar se tiče konkretnih pravnih primerov. Vendar pa tukaj je razprava še posebno odprta v tem trenutku. Nismo pa se še ukvarjali s temo varstva podatkov. pa tudi ne s temo osebja, kadrovske politike. Čeprav seveda vemo, kakšni so pravilniki nacionalnih toživcev, pa bo potem vse skupaj drugače, ko se bo torej hierarhija spremenila, ko bomo imeli evropsko toživstvo, ki bo sestavljeno iz različnih nacionalnih toživcev toživca, torej iz različnih elementov nacionalnih toživskih uradov. Kot sem dejal, to še ni rešeno, smo pa že začeli govoriti o tem. Potem še nekaj podrobnosti. Gre tudi za povezavo z Eurojustom, ki je zelo pomembna, še prav posebno, kar se tiče preiskav, ki so zanimive za države članice za tiste države članice, ki morda ne sodelujejo postopkov ukrepljenega sodelovanja in bi včasih želele potem vseeno dobiti informacije. Vprašanje je torej, ali bi po petem členu pogodbe lahko sodelovali. In potem gre tudi za prenos podatkov. Na decembrskem zasedanju bomo še obravnavali nekatera vprašanja in kjer mislim, da bi lahko dosegli soglasje. Potem pa gre še za nekatera odprta vprašanja, ki bodo predložena ministrom, istočasno pa bomo skušali ugotoviti, kaj storiti z statutom neodvisnosti nacionalnih organov. Razmišljamo torej o sistemu, ki bo bolj dalekosežen, kot je to, o čemer se trenutno govori, ki bi imeli potem posebni statut torej, za preiskovalce. Menimo, da bi morda imenovanja morali ločiti od nacionalnih postopkov imenovanja, torej da bi lahko sodelovali vsi z ustreznim strokovnim znanjem. Potem pa gre tudi za vprašanje izbirne komisije, ki bo izbirala kandidate. Italijansko predsedstvo namerava doseči pozitiven rezultat, za to, da bi povečali neodvisnost, še prav posebno na evropski ravni. Hvala lepa. Tako, sedaj pa gremo naprej. Besedo dobi kar poročevalka. Gospa Makovej, prosim. Hvala lepa, predsednik. Rada bi se zahvalila italijanskemu predsedstvu za to, da so zadovoljili potrebo Evropskega parlamenta, ki je bila začena v resoluciji marca in da so parlament vključili v zakonodajno delo sveta na ščrpen način. Ta dosje je precej zapleten, tudi zaradi postopka soglasja. Vemo, da je delo od eh, spomladi precej napredovalo v svetu, vendar pa zdi se, da je da jasnega stališča glede strukture in pristojnosti še ni, čeprav sem danes slišala nove stvari kot je to, da bi se popuštil pri nekaterih točkah. Potrebno pa je imeti učinkovit urad Evropskega javnega toživstva, ki bo ustrezno nadziran in ki bo lahko predsedišče postavil tiste, ki ogrožajo finančne interese Evropske unije. Želimo si kar se da širokega soglasja, vendar pa to ne sme spodkopavati celotnega projekta Evropskega javnega toživstva, kajti to bo organ za medvladno pravosodno sodelovanje. Imamo Eurojust, EPPO pa pomeni še nekaj drugega in je tudi mišljen, da je nekaj drugega. Kakršnakoli ne gotova rešitev, kjer ne bo prišlo do napredka pri raziskavi primerov goljofije z evropskim s evropskimi sredstvi, ne bo torej zadostila pričakovanim davkoplačevalcem. Ustvarjamo torej nov organ z visokimi stroški za državljane, po drugi strani pa v tem trenutku dvomim, da bo ta organ dovolj učinkovit glede na stanje v svetu. EPPO mora biti kar se da učinkovit in neodvisen zavedamo se, da si svet želi kolegijalne strukture, raje kot hierarhične, ki jo je predlagala komisija. Ta možnost kolegija je težja, vendar pa seveda pristojnosti in pooblastila toživcem so najpomembnejša. Mislim, da moramo najprej zagotoviti preglednost in odprtost v postopkih izbire tožilcev in to lahko zagotovimo le z odprtim razpisom za kandidate. Potem bomo imeli seznam, ki ga bo pripravila komisija, najprej najmlajših kandidatov in potem, bodo, pot, potem bo strokovna komisija izbrala kandidate, ki jih bodo zaslišali v parlamentu. Naj torej jasno povem. Ne potrebujemo nacionalnih članov EPPO, kot je v Eurojustu, potrebujemo imenovanja v EPPO po strogih postopkih izbire. Kolegijalna struktura, če bo to potrjeno v svetu, bomo potem želeli imeti specializacijo, naprimer za strukturne sklade, za prekrške pri javnih naročilih in tako dalje. Ne želimo si pa ločevanja po nacionalnosti. In potem moramo imeti tudi neposredne povezave med eh, javnim toživstvom in nacionalnimi javnimi toživci, onda pa bi to lahko vodilo tudi do seveda ogrožene neodvisnosti. Potrebujemo zato torej jasno opredelitev teh različnih ravni. IPPO e mora imeti izključno pristojnost glede primerov preiskave interesov, finančnih interesov Evropske unije, tako imenih primerov PIF. Prav tako mora odigrati vodilno vlogo pri preiskavah in postopkih. Imamo pa še nekaj kar precej nejasnih konceptov, kar se tiče koncepta usklajevanja IPPO z nacionalnimi uradi. Če bomo imeli dvoje različnih pooblastil, seveda to ne bo pomagalo toživcem samim. Kar se ukrepo preiskovanja tiče in spremljivosti dokazov tiče, tukaj si želimo nekaterih novih rešitev za to, da bi bili vodilni pri reformi kazenskega prava v Evropski uniji. Moramo seveda uskladiti zakonodajo držav članicah, zato da bi resnično stvarili pravo področje pravičnosti svobode v Evropski uniji. In moramo torej premagati vse uvire za čezmejno sodelovanje v kazenskih eh, zadevah. In moramo iti prek pravne pomoči. V čezmejnih primerih, naprimer, moramo zagotoviti, da bomo imeli racionalizirane postopke za EPPO, tudi avtorizacija za ukrepe preiskovanja za zbiranje dokazov v državi članici in da bomo lahko te dokaze uporabili pred nacionalnimi središči druge države, članice. Želimo si odločen, močan urad EPPO, ki bo pravil vse pravne instrumente, ki bo lahko pravil vse pravne instrumente v določenih primerjih in učinkovito čezmeno deloval. Seveda moramo imeti potem tudi postopkovne varovalke, zato da bodo osumljenci imeli določene pravice. Upamo, da bo torej svet upošteval trenutni pravni okvir in da bo okrepil svoje delo, kar se tiče ustavnih pravic. Kar se pravosodnega pregleda tiče, pa mislimo, da moramo imeti tudi učinkovita sredstva za pritožbe pred določenimi sodišči. in moramo razmisliti tudi o tem, da bi imeli dostop do Evropskega sodišča, zato da bi se izognili blokadi postopkov na nenaraven način. In seveda potem tudi zato, da zaščitimo na očekovit način davkoplačevalska sredstva. Za zaključek naj omenim pomen strukturirane izmenjave informacij med svetom in parlamentom, upam, da bodo prihajajoča predsedstva nadrevala z obveščanjem in posvetovanjem se z nami. Zato pozivam svet, da upošteva mnenje parlamenta v vseh fazah pogajanj, zato da bi dosegli potrebno medinstitucionalno soglasje in bi parlament lahko dal soglasje za vzpostavitev novega urada. Hvala lepa. Hvala lepa. Monika Birgit Cipol je prva počakovsenci SND. Was it Sylvia Vaughan? My apologies. A se upravičujem. Vi ste, prosim. Hvala lepa, nič hudega, Klot. Torej, predsednik upravka imamo zelo zapletenim dosjejem. Dotika se zelo veliko vprašanj, ki so po mojem mnenju še vedno odprta predsedstvo sveta je spregovorilo o trenutnem stanju glede razprav v svetu, vendar pa z mojega vidika je težko presoditi, kako izgleda razprava v svetu, kajti zadnji dokument, ki smo ga dobili, je datiran z majem letos in gre izključno za predvideno strukturo Evropskega javnega toživstva. Vsa ostala vprašanja sem sedaj sicer ustno vzela na znanje, sem slišala nekaj o tem, vendar pa dobro bi bilo, če bi bili bolj podrobno obveščeni o tem tudi pisno, mm, kar se tiče posameznih tem. Prosim predsedstvo sveta, da nam torej poda tudi pisno, trenutne predloge, tako da si bomo lahko naredili boljšo sliko glede trenutnih pogajanj. Sedaj pa še nekaj vprašanj, ki so po mojem mnenju pomembna. Prvo, tukaj se strinjam s poročevalko, gre za vprašanje strukture Evropskega javnega toživstva. Tukaj izhajam z dokumenta z maja letos ali bomo imeli kolegi, ali bomo imeli delegirane evropske toživce, ali bomo imeli evropske toživce, ali bomo imeli torej večstopensko strukturo evropskega javnega toživstva. In ko sem si to ogledala, sem se spraševala, ali ni to prezahtevno, ali bo to res enostavna, učinkovita struktura, ki bo na ustrezen način omogočala kazenski pregon. V predlogu, naprimer, je tudi eh, rotacijski sistem. Vsake tri leta bi naj zamenjali tretjino toživcev. Kako bi naj to delovalo, mi tudi iskreno rečeno ni jasno. In seveda se stavljam vprašanje, kaj naj bi to prineslo. Druga točka, o kateri želim govoriti, in to je bilo že omenjeno, to je zahteva po resnični neodvisnosti Evropskega javnega toživstva predstavnik sveta je govoril o neodvisnosti glavnih preiskovalcev, da se o tem še razpravlja in upozavi s tem bi rada poprašala sledeče. Prebrala sem mnenje nacionalnih parlamentov, tudi Bundestaga, mojega parlamenta, nemškega in Bundestag je postavil pomembno vprašanje, kar se neodvisnosti tiče. Predlagal je, yeah da bi Evropski parlament izvolil vodjo toživcev in bi tako zagotovili absolutno neodvisnost. Če pa si ogledamo, kaj je v mojem dokumentu, potem imamo opravka z imenovane strani sveta. Tu bi se morda samo posvetovali z nami. Rada bi torej vprašala, ali je ta predlog, ki je nastal v Bundestagu in je to bilo sprejeto soglasno v nacionalnem parlamentu, ali se je v svetu o tem sploh pogovarjalo, da bi tako zagotovili torej neodvisnost evropskega toživstva. In potem gre za imenovanje evropskih toživcev, tukaj gre za člena 14 in 15 dokumenta sveta maja in rada bi vprašala, kako bodo tukaj izgledali postopki imenovanja, kaj ti samopravni organi niso predvideni z držav članic o tem imenovanju. Večini držav članic pa imamo nekaj takega. In mislim, da bi ta samo po sebi umevni postopek za imenovanje, ki smo ga dobili iz sveta, morali tudi uvesti. In potem tretja težava. Ravno kar smo govorili o Eurojustu in ugotovili, da bi lahko prišlo do navskriža glede pristojnosti. Imamo tudi še OLAF, torej imamo OLAF, Eurojust in potem še Evropsko javno toživstvo. Svet bi rada vprašala, kako bi lahko zagotovili, da bomo omejili tveganje na skriža pristojnosti, da bi odstranili morda celo to, če bi se dalo. To je zelo pomembno za nas, glede na morebitno soglasje, ki bo potrebno strani parlamenta. In pred zadnje vprašanje. Komisija je v svojem prvotnem predlogu, ki ga je predlagala že pred kar nekaj časa, dejala, da bo spostavitev Evropskega javnega toživstva taka, da ne bo povzročala velikih dodatnih sredstev za Evropsko unijo in države članice. Svet in komisijo bi rada vprašala, ali je ocena še vedno taka, da torej velikih dodatnih stroškov ne bo. In še zadnja točka, to je tudi zelo pomembna točka, tudi poročevalka je o tem govorila, gre za načelo poštenih postopkov. Vemo, da so postopkovne jamstva še vedno odprto vprašanje in moramo zagotoviti, da bomo imeli visoko raven zaščite osumljencev, da bodo zaščitene pravice vseh v sodnih postopkih in da bo to jasno opredeljeno. Torej, kako bomo zagotovili varstvo osumljencev. Z vidika Evropskega javnega tožilstva tukaj bi rada dobila več informacij. In še zadnja pripomba. V dokumentu sveta sem opazila, da je v petem členu govora o tem, da bi EPPO naj zagotavljal, da bo do spoštovane pravice, ki so v temeljni listini Evropske unije. To se mi zdi precej šipka formulacija, kaj to pomeni spoštovati te osnovne pravice. Morali bi zapisati, da, bojo, da morali biti zagotovljene. Morda je o tem tudi že tekla razprava. Zanima me, kaj bi svet lahko povedal o tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo komisiji, ki upam, da se je zabeležila vaše pripombe. No, najprej pa Timothy Kirkov. Hvala lepa, gospod predsednik. Če se navežem na to, kar je povedala gospa Kaufmann, kot sami dobro veste, govorim o imenu ECR. Z vedika Združenega kraljestva pa smo mi izuzeti iz protokola 21 tako kot Danska, ki je samodejno izuzeta iz tega področja v okviru protokola 22. Tole mimo grede, kajti z vedika ECR močno podpiramo vse, kar je učinkovito in smiselno v boju proti organiziranemu kriminalu in goljufijam. Menimo, da je treba narediti še več, zato da bomo bolje obravnavali in se borili proti tovrstnim kaznjivim dejanjem. In to v sodelovanju z državami članicami. Skupaj moramo uporabljati orodja, ki so trenutno na voljo. Na katerih primerjih menim, da teh orodij ne uporabljamo v zadostni meri. Kot je gospa Kaufmann izpostavila nemško perspektivo, so tudi drugi poslanci izpostavili svoje vidike. Ne izpostavim le nekaj področji, pri katerih menim, da je ta predlog nekoliko pomankljiv, če lahko tako rečem. Kot prvo, predlog ustvarja ločene sisteme, ki je že samo po sebi nepotrebna polarizacija v boju proti goljofijam. To, da imamo ekskluzivne pravice za preiskovanje in pregon teh goljufi, je zanimiv koncept. Se bi to upomenilo ne le ekskluzivnost, ampak tudi to, da se predvideva stališča in delovanje na nacionalni ravni. Ločnice med ekskluzivnimi pooblastili in sedanjimi režimi bi predstavljalo veliko zmede, veliko pobud bi na ta način izgubili, do katerih bi drugače prišlo. In kot drugo, poročevalka gospa Makove je omenila visoke stroške, ki pri tem nastanejo. Jaz pa bi rekel ravno nasprotno. Komisija je že nakazala, kakšni bi bili začetni stroški, sicer samo 2,5 milijona evrov. Letni tekoči stroški naj bi bili okrog 20 milijonov evrov, ampak zdaj zaradi prihrankov v okviru proračuna za OLAF in Eurojust naj bi zdaj imeli tekoče stroške v višini 6 milijonov evrov namesto 20 milijonov. Stroški evropskih institucij in našega delovanja kažejo, da so te številke res malenkostne v luči tega, kar je bilo predlagano. Mi kot politiki ne smemo pozabiti, da imamo ogromne ambicije, zato moramo zagotoviti, da, ustrezno, da lahko ustrezno zagotovimo delovanje. Zato se mi zdijo te številke, ti zneski, precej nizki in bojim se, da bo tudi delovanje omejeno, saj glede na ekskluzivna povlasila, ki jih dodeljujemo. Pa še nekaj želim dodati. Ne le, da bodo zneski, ki jih bomo potrebovali, precej nizki. Poraja se tudi vprašanje razporeditve človeških virov. Gospa Kaufman je že omenila, kako bi dodelili uh, zadostno število ljudi, osebja za nadzor delovanja. Bojimo se nacionalne prevlade in odprtega tekmovanja. S tem bi le pripomogli k večji izmedi neučinkovitosti tovrstnega organa. Temu se želimo vsekakor izogniti, želimo biti objektivni. Pri nekaterih institucijah v Evropski uniji vidimo, da so bile zelo učinkovite, zato ker so se odločile za najbolj učinkovito razporeditev osebja, osebje, ki ima neposredne izkušnje in te smo dodelili. In vem, da boste rekli, ja, Združeno kraljestvo seveda mora tako reči, ampak ne pozabimo, Rob Rainwright je direktor Europola, ki je sicer direktor iz Združenega kraljestva, ampak imenovali smo ga na to mesto zravno zaradi tega, ker ima zadostno strokovno znanje in veliko izkušenj. Enako velja tukaj. Če bomo šli po predlagani poti, menim, da bomo prišli do rezultatov, ki si jih želimo. To je učinkovito delovanje in sodelovanje. Dobro, Združeno kraljestvo sicer ni vključeno v to, ampak številne druge države Nemčija in številne druge, imajo vzpostavljene zelo učinkovite sisteme in že preganjajo to vrstne kazniva dejanja in to na učinkovit način. Zato se mi zdi, da imamo tukaj še eno plast v ekskluzivnosti, ki je lahko velika napaka. Najboljši način, kako narediti korak naprej, je, da združimo najboljše prakse vseh držav članic Evropske unije in da se bolj osredotočimo na učinkovito sodelovanje in koordinacijo pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj. Ne smemo biti le površinski. S skupnimi preiskovalnimi ekipami imamo veliko izkušenj. Kot se spomnite, sem bil poročevalec za to področje. Rezultat tega naj bi bil dober. Žal pa je bilo to veliko razočaranje, saj ni bilo premalo sodelovanja med agencijami na področju organov pregona. Veliko urodij imamo na voljo, vemo, da so goljofije velika grožnja in zato moramo izboljšati učinkovitost orodij, ki so na voljo in agencij, ki jih že imamo. Hvala. Sem. Hvala lepa. Zdaj pa Louis Michel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veseli me, da komisija in svet prav tako želita vzpostaviti Evropskega javnega toživca čim prej, ampak to ne za vsako ceno. Zato se strinjam s pomisleki, ki jih je eh, izpostavil kolega. Poznamo stališče Evropskega parlamenta izglasovano je bilo tekom prejšnjega zakonodajnega sklica. Morda se ne bi smeli preveč odmikati od tega stališča. Urad Evropskega javnega toživca predstavlja velik korak naprej. Pomemben pa je tudi za suverenost držav in za naše pravosodne sisteme. Parlamenti so uporabili rumene kartone. urad mora biti legitimen, utemeljen na načeljih, ki so bistvena za naš demokratični sistem. Vse tako prosimo, da vključi Evropski parlament v pogajanja. Potrebujemo skupne seje, tako da bomo zagotovili institucionalno ravnotežje model trialogov se mi zdi precej bolj legitimen in primeren pristop. Govorili smo o strukturi urada. Mislim, da kolegi škodi temu novemu mehanizmu, škodi tudi neodvisnosti javnega toživca. Zato v moji skupini podpiramo federalen pristop na mesto medvladnega pristopa. Ta tema je izjemno pomembna za kredibilnost Evrope. Evrope, ki bo skrbela za pravice svojih državljanov. Mislim, da lahko v takšnem dosjeju združimo tri institucije, ki bodo dale na stran svoje razlike in ne bodo podpihovale ognja skepticizma državljanov. Več vprašanj je bistvenih, gospod Kirkhope je govoril naprimer o stroških. Da, tudi o stroških je treba govoriti. Mislim, da stroški, ki jih je obelodanila komisija, niso ravno realistični. stroški pa ne smejo biti ovira za vsebinsko napredovanje, za zaščito pravic naših sodržavljanov. Hvala, Louis. Zdaj pa Jan Albrecht. Hvala, predsednik. Hvala za predstavitve, ki smo jih slišali. Najprej naj rečem, da Moramo zagotoviti boljše sodelovanje za boj proti goljufijam in škode, ki jo povzročijo ta kazniva dejanja na ravni Evropske unije. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to nujno. Številke to jasno kažejo. Tudi, če bi lahko sprijeli in spostavili Evropsko javno toživstvo na ustrezen način, je jasno, da v to ne bodo vključene vse države članice. Zato moramo okrepiti sodelovanje med Eurojustom in EPPO in okrepiti sodelovanje znotraj Eurojusta za boj proti tovrstnim kaznjivim dejanjem. Jasno mora biti, da to deluje in strijam se tudi s Timotijem, da skupne preiskovalne ekipe predstavljajo priložnost za boljše sodelovanje. To moramo okrepiti na terenu in ni treba se zauzemati za vzpostavitev novih institucij in agencij. Nadaljevati pa moramo z vzpostavljanjem Evropskega javnega tužilstva, ampak pod enim jasnim pogojem. EPPO lahko obstaja samo, če imamo usklajene standarde za postopkovna pravila in za kazensko pravo na splošno. Pripravljamo načrt, ki pa še ni končan. Pričakujem, da bo svet pripravil predloge čim prej, zato da bomo lahko vzpostavili visoko raven zaščite, ne samo minimum minimuma v obliki Evropskega sodišča za človekove pravice. To moramo uskladiti, vendar pa uskladitev ne sme imeti za rezultat tega, da se znižajo standardi v številnih državah članicah. V okviru EPPO-ja pa moramo imeti jasna postopkovna pravila. Svet želi vzeti večino pravil o postopkovnih oziroma procesnih pravicah in pravilih. Brez teh pravic in pravil pa EPPO ne more ustrezno delovati. Potem bo prišlo samo do tako imenovanega forum shoppinga, do poljubne izbire sodišča, ki bo najugodnejše za stranko. To pa moramo preprečiti. Evropski parlament to vrstnega predloga ne more sprejeti. Kar pa ne pomeni, da ne želimo, da se delo nadaljuje, gre samo za to, da si želimo, da se določijo določena nekatera pravila. In še ne nazadnje, zato, da se prepreči tako imenovani forum shopping, moramo imeti tudi možnost pravosodnega obravnavanja. Menim, da ni dobro, če bi imeli EPPO brez možnosti ugovora, v okviru katerega države članice in EPPO deluje. Tudi v okviru Evropskega sodišča moramo to preučiti. Sodišče mora imeti možnost preučiti vse določbe, kar zadeva Evropsko javno toživstvo. To pa ne pomeni, da naj bi imeli manj neodvisnosti. Evropsko sodišče je neodvisno in ni pod vplivom nobene institucije. Neodvisnost moramo preučiti le še bolj okrepiti. Zlasti na področju korupcije bi imel EPPO veliko dela. Pravosodni nadzor in neodvisnost ter možnost ugovora morajo biti zagotovljeni. Pravna sredstva morajo biti na voljo za vse stranke v vsem, vsakem pravnem sistemu, kjer poteka preiskava. Naprimer, da imam tudi zagovornika v svoji državi članici, v kateri poteka sodni postopek. Toliko o nekaterih določbah. Najpomembnejša stvar pa so postopkovna pravila in pravice v postopku osnovni standardi morajo biti na visoki ravni. Če tega ne bomo zagotovili, ne bomo mogli vzpostaviti EPPO-ja. Hvala. Hvala lepa. In če dovolite, imamo tudi prispevke poročevalcev senci, ki so zelo na visoki ravni. Še kar nekaj Prošen za besedo imam, zdaj pa najprej Excel Vos, izvolite. Hvala lepa, Klot. Najprej bi rad izpostavil to, kar so dali predhodniki in gospa Kaufmann, tudi Jan Albrecht. Najprej moramo torej vedeti, kako bo evropski tožilec deloval v sodelovanju z nacionalnimi tožilstvi. Evropski tožilec če bo deloval na podlagi samo okrepenega sodelovanja, bo to že protislovno samo po sebi. Zato moramo torej resnično razmisliti o tem, kakšen obseg bo to imelo kasneje. Po mojem mnenju ta predlog tudi ne upošteva zadostno načela subsidijarnosti. Pri praktičnem delu, Jan Filip Albrecht je to tudi ravno kar omenil, pa bodo nastale velikanske težave kateremu državnemu toživcu bo torej zaupan primer, ali bo šlo za kolegijalni organ, če bo, ali bo potem zagotovljena neodvisnost. Ključno pa je, da ne bomo imeli sedaj nekih novih preveč razvejanih struktur. In potem bi seveda prišlo do tega, da bi se osumljenci odločali za tiste sisteme, ki bi bili njim najbolj, ki bi bili za njih najbolj ugodni. In namesto, da bi potem premislili, kako bi ustvarili enoten sistem na evropski ravni, bi imeli precej razdrobljenih sistemov. Tudi kar se dokaznega gradiva tiče. Tudi tukaj je čezmejna veljavnost pravzaprav potrebna. In potem pridemo tudi do načel kazenske obravnave, do poštenih postopkov, kot imamo to v Nemčiji, in pravico do ustreznega sodnika, sodnika po zakonu. Tukaj moramo torej zagotoviti, da bomo vsemu skupaj ustrezali tudi po kazensko-pravnih načeljih. Po mojem, zaenkrat, če nismo tako daleč. In resnično moramo konkretno premisliti, kako bi razvili enotni sistem z enim javnim toživcem, z enim Europolom, s kolegijalnim organom, morda bi vključili tudi OLAF tam, kjer bi to bilo potrebno. Ali sploh še potrebujemo OLAF, moramo vse skupaj organizirati nekoliko drugače tukaj moramo resnično intenzivno razmisliti o tem. Torej, naj zaključim. Potrebujemo ustrezen postopek tudi eh, z evropskim toživcem, vendar pa moramo to najprej vzpostaviti. Hvala, Aksel. Gospa Mejer je naslednja. Ja, danke vel, foršiter. Um, ik ben fel tegen. Hvala lepa, gospod predsednik. Ministerij, um, mijn partij vindt. Najlepša hvala. Naša skupina meni, da so preiskave v nacionalni pristojnosti in to se ne sme spremeniti. Podobno velja za goljofijo pri evropskih subvencijah, gre za denar evropskih državljanov, nacionalni organi so tisti, ki so pristojni in lahko neposredno posredujejo. Na nizozemskem ni popolnoma jasno, kakšne so določbe za to enotno področje. Morda bi komisija lahko o tem kaj več povedala. V zvezi z enotnim področjem pravosodja poteka več razprav. Zanima me, kakšne so možnosti za Evropo, da deluje na tem področju. Predsedstvo je že naredilo prvi korak pri vzpostavitvi tega enotnega področja. Zanima me, katere države članice se zanimajo za poglobljeno sodelovanje na področju tega javnega doživca. Hvala. Okay, thank you. Next. Hvala lepa. Naslednja je gospa Svinberg. tak for ordet, herr ordförande, och tak for informacijo. Hvala lepa, gospod predsednik. In hvala za informacije, ki smo jih slišali. Nimam konkretnih vprašanj, lahko pa povem, kakšno je naše stališče v zvezi s temi vprašanji. To je čisto jasno in preprosto. Rečemo lahko, da so obrisi evropske naddržave, superdržave vedno jasnejši, če obstaja možnost zagotavljanja reda in miru, se mi zdi, da, je, da so švedski organi čisto sposobni, dovolj sposobni, da obravnavajo kazniva dejanja tudi preko naših meja. Komisija lahko svoje preiskovalce kar ohrani, naj ostanejo kar v Bruslju. Zdaj pa Peter Biller. Hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko splošna pripomba v zvezi s tem vprašanjem. Čeprav razumem, svet želi zdaj razvodeniti ta predlog s tem, da postavlja pod vprašanje pristojnosti EPPO-ja in želi vzpostaviti organ, ki je podoben Eurojustu. Svet želi, da države članice delegirajo svoje predstavnike v EPPO-ja. Evropski parlament se mora odzvati na zahteve državljanov in zato ne smemo razpravljati o tem za zaprtimi vrati. Organiziran kriminal, goljufije, korupcija in ostala kazniva dejanja, ki predstavljajo grožnjo Evropski uniji in našemu proračunu, zahteva učinkovito obravnavanje tudi v okviru EPPO-ja. Obenem pa moramo tudi spremeniti uredba o OLAF-u in Eurojustu zato, da se izognemo nepotrebnemu podvajanju in birokraciji. Odbor Libe bi moral zahtevati, da se, da se pripravi umestno poročilo za to, da se izvede političnim pritiskom države članice. Hvala. Okay. Hvala, Peter. Naslednja je Katarina, izvolite. Yes, please. Sì, grazie, grazie Presidente e grazie alla. Ja, hvala, gospod predsednik. Hvala predsedstvu za doslej opravljeno delo. Hvala poročevalki in poročevalcem v senci, da ste nam pokazali, kakšno je trenutno stanje v zvezi z razvojem in vzpostavitvi Evropskega javnega toživstva. Mislim, da se lahko strinjam z večino pomislekov, ki so bili izraženi danes. Zlasti menim, da je bistvenega pomena prošnja, da se vključi parlament še bolj v nadaljne stopnje pogajanj, tako da bomo v celoti seznanjeni z delom, ki poteka in da bomo lahko podali tudi svoje pri, prispevke k temu predlogu, ki se mi zdi zelo pomemben. Veliko pomislekov in oskih grl je bilo izpostavljenih, kar zadeva delovanje te strukture, jamstva neodvisnosti tega organa in zagotavljanje procesnih pravic pri preiskavah. Hmm obenem pa se moramo vprašati, katera bi bila najboljša rešitev za pomisleke, ki so bili predstavljeni danes. V nekaterih državah članicah, in to drži, lahko preiskave dobro potekajo, kar pa ne pomeni, da te države članice naj ne bi prispevale k učinkoviti vzpostavitvi EPPO-ja in zagotavljanju jamstev v organu, v agenciji, ki bo dejansko izražala neodvisnost. Okrepiti je treba sodelovanje med državami članicami zato, da se borimo proti goljofijam na ravni skupnosti. EPPO bi lahko zagotovil dodano vrednost za, k sodelovanju na nacionalni ravni. Hvala lepa. Hvala, Katarina. In za zaključek še gospod Lopez Aguilar. Thank you, Claude. I find it significant. Hvala, Klod. Ja, zdi se mi pomembno, da prav vsakič, ko odpremo razpravo o vsakem koraku v postopku pri izvajanju člena, nekega člena pogodbe o delovanju Evropske unije, kot je ta, ki predvideva vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva, ponovno odpremo celotno razpravo. Razpravo ne le na politični ravni, ampak tudi o tehničnih podrobnostih, o dokončnem vzpostavljanju Evropskega javnega tožilstva. Strokovne podrobnosti so zelo zahtevne, ampak naj vas spomnim, da gre za politični organ. Seveda bo potrebnega veliko dela, ne le na strani komisije, saj je predlog njihov pa tudi na strani sveta. Vsaka država članica bo morala zagotoviti ustreznost in primernost nacionalnih zakonodajnih aktov, kar zadeva procesne pravice in drugih vidikov. Ampak kot politični organ se moramo držati bistva. Gre pa za to, da potrebujemo evropski organ, ki bo obravnaval huda kazniva dejanja čezmejne narave po vsej Evropski uniji. In nekaj takega že imamo, kar pa presega pristojnosti javnih toživstv, organov pregona na nacionalni ravni, njihove zmogljivosti. Samo preiskovanje to vrstnih kaznjivih dejanj na evropski ravni. Zato se moramo držati politične razprave. Seveda se zavedam, kakšne so razlike pri procesnih pravicah v kazenskem postopku, kar zadeva jamstva, kar zadeva kazenske zakonike v posameznih državah članicah. Nimamo enakih javnih toživstev. Zato potrebujemo Evropsko javno toživstvo na evropski ravni, zato da presežemo pomankljivosti vsakih eh, organa pregona, pravosodnega organa v državah članicah. Zato se moramo držati politične razprave. In namesto, da vedno znova ponovno odpiramo razpravo o kompleksnih tehničnih podrobnostih in razlikah, ki jih je treba preseči. Seveda pa morajo države članice, komisija in svet o tem še podrobno razmisliti. Na tej stopni moramo vedno poslati sporočilo, da člen 86 predstavlja dobro podlago in da je namen tega člena v pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti na področju pravosodja, svoboščin in varnosti. No, še enkrat naj spomnim, da se mora odbor Libe držati političnih načel, da moramo komisijo in svet pozivati k temu, da to čim prej naredi, zato da bomo še v tem mandatu Evropskega parlamenta lahko videli in, oziroma lahko bili priča vzpostavitvi Evropskega javnega tožilstva. Zdaj pa gospod Bojt. Ja, Hvala lepa. Rad bi še enkrat se vrnil na temeljno vprašanje, ki ga je omenila počakal Senci Kaufmann potrebno je torej samo spoštovati temeljne pravice. In to je temeljno vprašanje komisije, ali se je tukaj kaj spremenilo, kaj ti Evropska konvencija o človekovih pravicah, Evropska listina, pa tudi več direktiv Evropske unije predvidevajo diferencijacijo in različne razloge za diskriminacijo, ki se jih ne sme spregledati. Nemčija ima zakon o enake upravnavi in smo izvedli te evropske predpise z izjemo diskriminacije na podlagi političnega mnenja in pogledov. Zato je sedaj moje vprašanje, če bi se Nemčija, če se je Nemčija sama izuzela, ali bo komisija to sprejela ali pa komisija zahteva izvajanje v celoti strani Nemčije. Morda so tudi druge države članice take, da določenih stvari iz proti diskriminacijskega kataloga niso uvedle v zakonodajo. Morda je to odvisno tudi od tega, da ne želijo nečesa zagotoviti v celoti, temveč da se. Torej, da ne zagotovijo splošnih temeljnih soboščin, ampak da se jih samo spoštuje da lahko torej ostajajo te vrzeli. In potem naslednje vprašanje. Nacionalne države članice, ne samo Nemčija, v bistvu predidevajo, da se ne sme izročati državljanov, ki niso člani Evropske unije. Kako bo to urejeno v prihodnje? Hvala lepa. Zdaj pa se vračamo na poročevalko, gospod Makovej. Želel pa bi slišati tudi prispevke komisije in sveta, če imate kaj dodati glede na ta konkretna vprašanja. Razume, razumel sem stališče Fernanda. In tudi poročevalci v senci so izkušeni poslanci, ki se že dolgo časa ukvarjajo s, s temi vprašanji. Zakaj se to dogaja? Zato, ker imamo različne sisteme kazenskega prava po, držav, po državah članicah. Zato se toliko ukvarjamo s procesnimi pravicami, to je veliko vprašanje. In ne glede na to, kar je rekel Fernando, je to zelo velika naloga za parlament. Veliko dela nas čaka, tudi kar zadeva sodelovanje s svetom. Imamo opravka z sistemi kazenskega prava, ki so si med seboj zelo različni in zato se poraja toliko vprašanj se lahko komisija naveže na nekaj vprašanj, ki, je, ki so bila izpostavljena, ampak najprej gospa Makovej, potem pa še svet in komisija. <clears throat> You, Hvala, gospod predsednik. Urad Evropskega javnega toživca izhaja iz pogodbe. Drugič, ne moremo čakati na procesno zakonodajo. Začeti moramo graditi na tem, kar imamo in to je neuravnotežena zakonodaja, neusklajena zakonodaja. Vse ostalo so dolgoročni cili. Sama si prizadevam, da bi imeli tudi ustrezno uh, urejene evropske procesne pravice, ampak tega ne bomo mogli narediti sedaj. Evropsko, Evropsko računsko sodišče je za leto 2013 odkrilo 300 milijonov eh, evrov goljofije. Za eh, področje korupcije je ta številka še više, 20 milijard urad Evropskega javnega toživca bi lahko pomagal pri razreševanju teh vprašanj. In zato je bilo to upisano v pogodbo. Naprimer, če preiskava poteka v Italiji, sledimo eh, italijanski zakonodaji. Če osebi oduzamemo prostost v Nemčiji, potem sledimo nemški zakonodaji na koncu preiskave pa se bo Evropski javni tožilec odločil, na katero sodišče bo poslal ta primer, v katero državo in vsi dokazi zbrani tekom preiskovalnega obdobja bodo priznani pred tem sodiščem. Mi bomo dosje pripeljali do konca preiskave, na to pa bo vse odvisno od sodišča zaenkrat poteka preiskava, na to je poslana v eh, nacionalne urade in več kot polovica preiskav Olafa ne dobi epiloga v državah članicah. V nekaterih državah članicah je situacija zelo dobra. Vsi pa vemo, da je v drugih državah članicah stanje precej slabše, da je denar izgubljen ta izgubljen denar moramo dobiti nazaj in to velja za ves denar, ki je predmet goljufije. Kaznovati moramo storilce. In zato je treba vzpostaviti urad Evropskega javnega toživca. Če obstaja volja, potem lahko napredujemo. Trenutno Olaf opravlja eh, administrativne preiskave, pravosodno sodelovanje med Eurovistom in Europolom in nekaj drugega. Urad Evropskega javnega tožilca pa bo prav tako počel nekaj drugega. Vodil bo preiskavo od začetka do konca. Imeli bomo tožilce iz ene države članice, ki bodo vodile, vodili preiskave v drugi države članici, zato se bomo lahko izognili eh, pristranskosti, pristranskosti, pristranskosti, se upravičujem, in dokazi bodo na to vsi eh, spremljivi in uporabni za končno obravnavo pred sodiščem. Hvala. Svet. Grazie, eh, signor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj se navežem na besede poročevalke gospe Makovej. Strinjamo se z njo. Prizadevamo si za učinkovit urad Evropskega javnega doživca. Neodvisen urad. Delamo na tem, da bi svet decembra obravnaval to temo in da bi zagotovil večjo neodvisnost urada, še posebej, ker se tiče izbire glavnega javnega toživca in tudi drugih javnih toživcev. Odgovoril bi tudi na komentarje gospoda Mišela, ki je dejal, da želita komisija in svet hitro sprejeti odločitev, hitro sprejeti ta predlog uredbe. No, komisija, mislim, da to poskuša narediti. Glede sveta pa lahko govorim zgolj o italijanskem predsedstvu. Mi si prizadevamo za to, da bi hitro napredovali, ne morem pa posegati v stališča drugih držav članic. Dovolite mi, da se dotaknem še komentarjev gospe Kaufmann in gospoda Albrehta. Opravičujem se, gospe, dejali ste, da želimo črtati. Eh, določbe o procesnih pravicah. Morda nisem bil jasen. Prizadevamo si za robusten, jasen sistem za zaščito procesnih pravic. Nočemo jih črtati iz besedila. Predsedstvo je temu vprašanju posvetilo neformalno zasedanje v Milanu. Naš minister je želel od drugih ministrov, da izrazijo svoje stališča, kakšne ambicije imajo na področju zaščite uh, procesnih pravic trenutno imamo minimalno zagotovljene pravice, pravni red Evropske unije, se pravi vse, kar je že bilo sprijeto, in pa nacionalne ukrepe. Italijansko predsedstvo je vzelo dva predloga, ki sta bila na mizi sveta že od decembra lanskega leta in decembra bomo verjetno lahko dokončali direktivo o nedožnosti, dokler eh, ni dokazana krivda. Imamo pa tudi predloge o pravni pomoči. Prizadevamo si, da bi zaščitili te temeljne pravice in vse skupaj želimo vključiti tudi v predlog o uredbi o uradu Evropskega javnega doživca. Pozdravljam tudi povabilo gospe Kaufmann glede dokumentacije. To, kar že kroži na internetu, seveda ni. Eh, vse. Besedilo decembra bo na voljo javnosti, v roke ga bodo dobili ministri, na to boste dobili uh, eh, v pogled v celotni predlog. Trenutno imamo jedro predloga in upamo, da ga bomo lahko kmalo predstavili parlamentu. Glede rotacije Evropskega javnega toživca, no to je zgolj začetni sistem ne gre za stalni sistem rotacije vsakih treh let. Kot velja za druge sodne organe, je ob vzpostavitvi organa treba zagotoviti, da po devetih letih, naprimer, ne bodo eh, ti uradi izgubili celotnega osebja. Zato imamo rotacijo eh, treh let, ampak v določenem trenutku v prihodnosti bo ta sistem opravil svojo nalogo in eh, ga ne bomo več uporabljali. Na to Bundestag in njihova prošnja, da bi Evropski parlament izvolil toživce. Razmišljamo o tem, kako bi zagotovili večjo neodvisnost eh, toživcev. Zaenkrat razmišljamo o nekakšnem panelu, podobnem tistemu, ki določa člane sodišča Evropske unije. To bi bil javen, pregleden postopek. Imeli bi na to krajši seznam, ki bi bil predstavljen Evropskemu parlamentu in svetu, ki bi se skupaj odločila, tako kot to počneta pri uh, predstavniku za varstvo podatkov. Glede ostalih eh, točk še nimamo končnega odgovora, ampak mislim, da potrebujemo zelo jasno besedilo, jasen predlog glede zaščite finančnega interesa. Področje uporabe in delovanja urada je povezano tudi z definicijo ki jo najdemo v osnutku besedila o zaščiti finančnih interesov. Začeli smo na isti dan, ko sta bila določena eh, poročavca, gospod oba poročevalca in um, želimo si jasnih definicij v tej direktivi če bomo imeli jasne definicije, potem bomo imeli tudi jasen mandat za urad javnega toživca. Vedeli bomo, katera kaznjiva dejanja padejo v pristojnost tega urada in katera ne. Izmenjava informacije je bistvenega pomena. Sodelovanje med uradom javnega toživca in drugimi agencijami, še posebej Eurojustom, je zelo pomembno. Izmenjava informacij mora biti učinkovita. Mislimo, da je sodelovanje Eurojusta bistvenega pomena za sodelovanje med eh, uradom Evropskega javnega toživca in tretjimi državami. Nekatere države ne sodelujejo pri tem, saj jih izključuje peti naslov pogodbe peto poglavje pogodbe. Bomo videli, kaj se bo zgodilo z drugimi. Vprašanje stroškov bom prepustil z veseljem kolegom iz komisije. Kot sem vam povedal, smo že dali to vprašanje na mizo, kdo bo plačal za evropske toživce, ko bomo prišli na kolegijalni sistem, bodo to države članice ali pa bo vse skupaj pokril evropski proračun. Gospa Mejer, enotno pravno področje je dober izraz, ampak to je tudi ideja, ki sem jo želel predstaviti. Želimo si področja, na katerem bo lahko urad Evropskega javnega toživca zbral dokaze, sprejel preiskovalne ukrepe, brez da bi naletel na meje in ovire. Imamo delegirani sistem, v katerem bodo delovali delegirani eh, toživci na nacionalni ravni, sodelovali bodo z organi pregona na nacionalni ravni. Mislim, da popolnoma spoštujemo nacionalne sisteme s pomočjo tega decentraliziranega sistema. Bomo imeli Evropski kazenski procesni kodeks? Ne. Zaenkrat želimo uskladiti postopkovna pravila za urad Evropskega javnega toživca. Sama obravnava določene zadeve pred sodiščem pa bo potekala tako, kot poteka sedaj. Urad bo namreč vse dokaze predal nacionalnemu sodišču in tam bo potekala tudi zadeva. Ne na zadnje bi rad na kratko odgovoril še gospodu Vojtu glede predaje državljanov iz ene države drugi državi. Sistem urada Evropskega javnega tožilca bi bil podoben, urad bi lahko zaprosil za takšni, takšen ukrep. Uporabil bi Evropski nalog za oduzem prostosti, uporabili bi torej instrumente, ki že obstajajo in delujejo. Hvala toliko z naše strani. Hvala. Komisija. Hvala. Gospod predsednik. Nimam kaj dosti, dosti dodati na to, kar je povedal kolega iz sveta. Hvala za podporo, ne zgolj za vzpostavitev tega urada, ampak za vzpostavitev urada v skladu s večino predlogi komisije. Učinkovitost, neodvisnost in vse to je bistvenega pomena in to so izpostavili uh, vsi kolegi in poročevalec, poročevalka. Komisija želi tudi v prihodnosti sodelovati z Evropskim parlamentom pri tem pomembnem dosjeju. Slišali smo več različnih komentarjev, naprimer na temo sodelovanja med uradom javnega toživca Euroistom in Olafom. Komisija je dolgo razmišljala o praktičnem delovanju. Na nek način bi bilo to preprosto, če je urad javnega toživca pristojen, potem nacionalni organi niso več pristojni za določeno zadevo, kar pomeni, da Euroist ne bi več koordiniral in podpiral delovanja nacionalnih organov. Če pa zadevo prevzamejo nacionalni organi, potem ima tudi Eurojust vlogo. Eurojust sodeluje pri sodelovanju s tretjimi državami in pa državami članicami, ki morda ne sodelujejo v uradu javnega doživca. Glede stroškov bi rad povedal, da smo jih želeli čim bolj omejiti če si pogledate podrobne izračune, potem lahko vidite, da je prišlo do kompenzacije. Delno, delno bomo nekaj dela vzeli Olafu in Eurojustu. Stroški bodo torej omejeni. Svet pa je vključil nove elemente v svoj osnutek in te še nismo vključili, te še nismo vključili v obračun. Plačevanje iz nacionalnih proračunov, naprimer, še ni bilo uh, vključeno. Glede procesnih pravic in jamstev lahko povem zgolj to, kar smo v preteklosti že povedali. Procesne pravice je treba zaščititi v skladu s pravnim redom skupnosti in nacionalno zakonodajo. Urad Evropskega javnega doživca lahko pravilno deluje zgolj, če spoštuje vse te pravice na vseh ravnih. Hvala, gospod predsedujoč. Hvala. Poročevalka bo sodelovala s poročevalci v senci in se dogovorila glede naslednjih korakov. Hvala kolegi in kolegice za odlično razpravo. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Jan Albrecht, prosim te, da prevzameš predsedovanje, sam moram namreč oditi. it's a very brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. okay, we can just start. Yes. Mm-hmm. Okay, dear colleagues, uh, for the. Kolegi in kolegice, zadnja točka na enem redu je letno poročilo 2013 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Gre torej za boj proti goljufijam imamo mnenje za poročilo na lastno pobudo, poročevalka oziroma pripravljalka mnenja je Monika Makovej. Obravnavali bomo osnutek tega mnenja. Besedo pa takoj predajam Moniki Makovej, da predstavi ta osnutek. Thank you, yeah. Ja. um, Hvala, Jan. Leta 2013 je bilo zabeleženih več kot 15 tisoč nepravilnosti v okviru nacionalnih organov. Približno 1600 je bilo predmet goljofije. Finančni učinek v višini 309 milijonov evrov. Sem stalna poročevalka. ELS za ta dosev leta 2009 naprej in sledim razvoju dogodkov na področju zaščite davkoplačevalskega denarja. Poročilo se je osredotočilo na analizo nepravilnosti, na to pomakanje podatkov po predlogih OLAFA, vzpostavitev koordinacijskih služb za boj proti goljufiji sem pripravljaka mnenja za poročilo odbora KONT. Razprava se je tam končala. Pripravili bomo učinkovite instrumente za boj proti goljofijam, za zagotavljanje finančnih interesov Evropske unije v direktivi PIF 2021-2022 je treba določiti minimalne kazni, ki veljajo za vse države članice in minimalne standarde in pravila glede obdobja veljavnosti. Zagotoviti je treba usklajeno delovanje, zagotoviti spoštovanje procesnih pravic, obenem pa kaz, eh, storilce pripeljati pred sodišče. Postopek mora biti odprt, pregleden in neodvisen. S tem se morate strinjati, strinjati parlament in svet. To je tudi povezano s preiskavo, preprečevanjem in eh, vračanjem denarja EU. Stališče parlamenta mora biti sprejeto v skladu s pogajanji na vseh fazah, potrebuje namre, potrebujemo namreč konsens. Glede zaščite finančnih interesov bi rada izpostavila pomen nekaterih finančnih instrumentov, naprimer Pericles 2020 in Hercule 3. Veselim se komentarjev kolegov in kolegic. Hvala. z veseljem jih bom vključila v mnenje odbora KONT, kjer sem stalna poročevalka. Hvala. Gospod Lopes Aguilari, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Kot vsi veste, sem poročevalec odbora Libe za zaščito finančnih interesov Evropske unije. s pomočjo kazensko-pravnih instrumentov. In zato pozdravljam vsebino tega mnenja. Strinjam se z elementi, ki so vključeni v mnenju, spomnil pa bi tudi na naslednje. to poročilo kaže, kako pomembno je dokončati direktivo o zaščiti finančnih interesov, zato da se bomo lahko učinkoviteje borili proti goljofijam, ki gredo zoper finančnim interesom Evropske unije. Z italijanskim predsedstvom smo se o tem že pogovarjali. Danes bi rad podaril, da potrebujemo jasnost glede definicij kaznjivih dejanj. ta so namreč zelo raznovrstna. Gre za goljofijo, zlorabo sredstev, korupcijo, pasivno in aktivno korupcijo. Gre tudi za definicijo uradnika, ki še ni dorečena. Želimo si tudi jasnih definicij tekom teh pogajanj v zvezi s kompromisi glede nekaterih eh, drugih točk, pa bi rad spomnil na razlike med državami članicami, ki imajo zelo različno zakonodajo. Pogovarjamo se tudi o tem, če bo direktiva pokrila DDV ali ne. Parlament želi davek na dodano vrednost ohraniti v besedilu. O tem smo se že pogovarjali v parlamentu. Pa tudi tekom trialogo. Urad Evropskega javnega toživca, Eurojust in pa Olaf, ki prav tako skrbi za boj proti goljufiji, morajo sodelovati in se usklajevati. Pomembne so povezave med temi institucijami. Ne smemo pa dajati vtisa, kot da vzpostavljamo vedno več institucij, ki bodo vedno bolj zapletale to področje in zmanjševale učinkovitost boja proti goljofijam. Direktiva o zaščiti finančnih interesov je v bistvu direktiva na področju kazenskega prava, ki prinaša veliko dobrih elementov. Vse to sem želel izpostaviti. Uh, tako da se strinjam z mnenjem poročevalke gospe Makovej. Hvala. Še kakšna prošnja za besedo, izvolite. Gospod Činici. Grazie, grazie, presidente. Un ringraziamento alla relativa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalki. Hvala za vse informacije, ki smo jih dobili. Sama sem novinka v tem parlamentu, to je res dejati jim moram, da smo naredili veliko korakov naprej pri zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Ampak naše delo še ni končano. Oblikovati moramo nove instrumente, s katerimi bomo izboljšali sodelovanje med Evropsko unijo in državami članicami. Mislim torej, da nas čaka še veliko dela. Vzpostaviti moramo urad Evropskega javnega toživca, pa tudi druge urade. Izboljšati moramo usklajenost njihovega dela, tako da se bomo lahko skupaj borili proti goljufijam. Nekaj vidikov me malce bega. Naprimer, veljavnost postopkov zoper nekatera kazniva dejanja. O tem moramo še razmišljati. Ustvariti moramo instrumente, ki so učinkoviti in poenoteni. Tako bomo lahko izboljšali naš boj proti kaznjivim dejanjem, še posebej proti goljofiji pri eh, uporabi evropskih skladov. Hvala vsem za delo, ki ste ga upravili do sedaj. Najlepša hvala. Če ni drugih prošen za besedo, potem bi se sam strinjal s tem, da je treba napredovati. Besedo pa bomo predali za sklepne misli še gospe Makove. Hvala, mislim, da se strinjamo, tako da mi ni treba na dolgo in počes govoriti. Vse pa strinjamo. Um. Hvala. Sekretarjat vas bo obvestil, kdaj bodo na voljo ostale jezikovne različice, ker vseh še nimamo. Rok je 8. december do 12. ure. Glasovanje bo potekalo v odboru Libe 8. januarja, tako da bo lahko vodilni odbor, odbor Kont, to upošteval. Hvala vsem, s tem je seja končana. Oh, okay, I... No, morda lahko povem še, kdaj nas čaka naslednja seja. Naslednja seja se bo odvila 2. decembra od 11. do pol enih. To bo skupna seja Libe Fem, z nami bo. Mirja Vasiljadov, koordinatorka za boj proti trgovini z ljudmi. Govorili bomo o umestnem poročilu o Evropski strategiji 2012-2016 o boju proti trgovini z ljudmi. Srečali se bomo v Jan 6 Q2, na to pa se bomo srečali še 3. decembra in pa 4. decembra. Cel dan hvala in uh, lep večer, popovdan, karkoli že.